Predsedujoča. Uh, Spoštovane kolegice in kolegi, nadaljujemo z zasedanjem. Naslednja točka na dnevnem redu pa so vprašanja svetu. V naši sredini pozdravljam ministra ki zastopa belgijsko predsedstvo. Prvo vprašanje je vprašanje gospe Blinkevič Jute, nanaša pa se na invalide in strategijo Evropa 2020. Gospod minister, ko boste pripravljeni, pa kar podajte odgovor. Gospa predsedujoča, kolegice in kolegi svet daje zelo velik pomen.